prekinjamo zasedanje. Rad bi se vam vsem zahvalil za vaše sodelovanje, za to, da smo vodili to nekoliko bolj živahno razpravo kot običajno. Razprave četrtek popovdne so